Še imam žalostna sporočila. 19. decembra je umrl naš kolega Filip Bradburn v starosti 63 let po težki bolezni. Kolega Bradburn je bil od leta 99 poslanec v tej hiši in vsak, kdo, kdor ga je poznal, ve, da je zelo ponosno zastopal West Midlands. Kariero je začel potem, ko je delal 20 let kot eh, načrtovalec, urbanist. In poznam ga in izrazil sem sočutje v imenu vseh nas. Zdaj bi rad to povedal ponovno. Evropski parlament gospoda Bradburna ne bo pozabil. 26. decembra je umrl Leo Tindemans v starosti 92 let eh, v hiši na domu blizu Antwerpna zaradi okupacije nacistov, ki ga je zelo prizadela kot dečka in prisilila v beg in zato se je celo svoje življenje boril za mir v Evropi. Kot poslanec v belgijskem parlamentu, kot premije belgijske kraljevine, kot zonani minister svoje domovine in tudi kot poslanec v Evropskem parlamentu. Na prvih neposrednih volitvah Evropski parlament je bil izvoljen s tako večino, da so časopisi že takrat o njem govorili kot o gospodu Evropa. To ime nosi gospod eh, Leo Tinemans upravičeno. Bil je velik evropejec. Njegovi družini za to imeno Evropskega parlamenta izražam globoko sožalje in vsekakor ga bomo ohranili v časnem spominu in Dame in gospodje, prosim vas, da počastimo oba kolega z minuto tišine.